Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Sporočam vam tudi naslednje. Pristojni organi na Švedskem so mi povedali, da bo gospod Kent Johansson nadomestil gospod Leno Ek in sicer z 18. oktobrom 2011. Pozdravljam novega kolega. Pozdravljeni v Evropskem parlamentu. v skladu z tretjim členom drugega odstavka poslovnika velja, da dokler ne preverimo njegove veljavnosti mandata, bo gospod Johansson sedel v parlamentu in v odborih ter v celoti užival svoje pravice, če je podpisal deklaracijo, da nima nobenega, nobene druge funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo evropskega poslanca. Odbor